So, liebe Kolleginnen und Kollegen, I think we should start. Es sind zwar noch nicht so viele da, aber ich hoffe. Spoštovani kolegi, najbolje je, da začnemo. Upam, da se nam bo še kdo pridružil na tem izjemno pomembnem delu sestanka. Najlepše bi rada pozdravila gospoda eh, Daniela Viotija, ki je glavni poročevalec za proračun 2019. Vem, da obiskujete čisto vse odbore v tem tednu in imate zato veliko dela ta teden. Zato nas še toliko bolj veseli, da boste danes pojasnili, kaj so vaše prioritete za proračun 2019. Mi pa vam bomo predstavili naše prioritete iz perspektive kulture in izobraževanja. 23. maja bo komisija predložila osnutek proračuna za 2019, In eh, takrat ali pa kmalo zatem bo objavljen tudi predlog za večletni finančni okvir. Prepričana sem, da boste razumeli, če bodo naši kolegi komentirali proračun 2019 z ozirom na leto 2020 in naprej. Najprej bi dala besedo vam, potem pa gospodu Lekegardu in poročevalcem v Senci, ki obravnavajo proračun 2019. Kasneje pa lahko dobi besedo še kdorkoli drug, eh, ki to želi. Najprej izvolite, gospod Vijoti, časa imate približno pet minut. Izvolite. Schön, da si daze. Grazie, grazie mille. Hvala lepa, gospa predsednica. In eh, seveda hvala lepa za gostoljubnost v tem odboru. Moram reči, da se ogromno naučim v tem, eh, eh, med tem gostovanjem pri različnih odborih, vključno tudi, ker zadeva različne načine in različne pristope k delu. To je res zelo poučno. Dvoje, najprej splošne narave, eh, bolj metodološke narave kot pa vsebinske narave. Potem se bom lotil tudi vsebinskih točk, če so na kratko in popolnoma soglašam s številnimi eh, mislimi, eh, ki smo jih izmenjali z italijanskimi in ostalimi kolegi v vašem odboru. In eh, torej mm, sem se kar dobro seznanjen z prednostimi nalogami, o katerih bo tekla beseda danes. Torej, najprej z metodološkega vidika, vi nedvomno veste, kako je videti proračun, kako je to proračun Evropske unije, kako je zelo zapleteno se e, e, gibati in premikati tudi za vaš odbor in poskušati tudi izražati določeno ustvarjalnost e, in izraziti tudi ustvarjalnost, ki jo lahko izkaže parlament z ozirom na proračun. To je zelo zapleteno zapleteno in to je povezano tudi z nekim drugim elementom, kateremu se bom povrnil kasneje, ko bom bolj specifično spregovoril o proračunu. In sicer ne povem, da komisija, kot tudi svet, zahteva ta nove e, programe, razvijanje novih projektov tudi od Evropskega parlamenta, ne bi pa bili pripravljeni financirati teh novih politik in programov in projektov. To je seveda skoraj nemogoče, ker se denar denar ne množi, kot vsi veste, in uh, tudi ni na namen eh, vašega general, splošnega poročevalca, niti odbora za proračun, niti tega parlamenta v splošnem, se odreči uh, programom, ki že tečejo, ki so že uspešni, programi, pri katerih uh, naši državljani in državljanke, organizacije, uh, občine, univerze, na katere torej vsi ti računajo za razvijanje svojih dejavnosti in to se prepogosto dogaja da se jim pač odrekajo te možnosti. Podal sem ta uvod, nekoliko daljši uvod, zato da uokvirim ta splošni uh, problem uh, proračuna, uh, tudi zato, da vemo, pri čem smo, ko bo prišlo do uh, uh, postopka usklajevanja. Torej, poskusil sem pripraviti, tako kot so storili tudi moji predhodniki, uh, ampak sem poskušal hkrati eh, zbrati čim širši konsens okrog stališča Evropskega parlamenta v zvezi z proračunom, kajti sem prepričan, da združen eh, Evropski parlament eh, s, s, s širokim soglasjem eh, je močnejši v trenutku, ko se bomo od, napotili na um, trialog uh, oziroma uh, sklajevalni postopek za svetom. Torej, zato uh, želim zbrati čim širšo podporo ne samo pri in tudi želje, ne samo pri posameznih uh, političnih skupinah, ampak tudi pri posameznih odborih. Bom poskušal najprej razumeti, katere so vaše želje in potem si bom pribeležil tudi vaše namige. Naj najprej torej naj omenim vprašanje eh, Erasmus plusa. To je tudi simbolnega političnega zornega kota najpomembnejši element. Vi ste imeli priložnost um, Eh, si ogledati v smernicah, ki sem jih eh, predstavil, v kateri smo glasovali marca na plenarnem zasedanju, da sem že v smernicah eh, zajel zahtevo po podvojitvi financiranja za Erasmus. Kajti mislim, da moramo ciljati zelo visoko od vsega začetka pri takem projektu, ko je ta. Ko gre za ustvarjalno Evropo, soglašam z vami, da smo imeli težave zadnja leta, je bilo to podfinancirano, neustrezno financirano, predvsem v tem finančnem okviru, kajti izgub izgubili so približno 20 odstotkov, tako Evrokre, ustvarjalna Evropa in, in Evropa za državljane. Potem imamo tudi pobudo, Evropsko državljansko pobudo, o katerem smo se pogovarjali tudi do povdne skupaj s kolegi iz odbora AFKO, ki skupaj z vami se ukvarjajo s tem. Uh, Eh, torej eh, vzpostavljena je bila nova postavka, ampak brez eh, sredstev in torej to je neke vrste skoraj pač norčija, ne, mislim, nas ima, imamo morda nekako za norca naše sodržavljane. In potem, kot sem povedal na začetku, naj se osredotočim na, na nekaj vidikov in sicer Eh, torej novi programi terejo nova sredstva in ne moramo razmišljati o tem, da bi a, eh, tudi a, ehm, Evropske solidarnostne enote, kar je pobuda celotne unije in kar tudi cilja svet, ne moramo si predstavljati, da ta nov program bo program, ki bo od, o, jemal sredstva a, eh, drugim programom, ki že tečejo. In torej to so glavne smernice, v zvezi s katerimi eh, bomo eh, pač, eh, izvajali svoje aktivnosti. Potem pa imamo tudi druge stvari, kot naprimer Evropsko leto kulture. Sredstva niso zadovoljiva, smo poskušali imeti ločeno proračunsko postavko, ampak to nam ni uspelo zaradi togosti samega proračuna, kot sem eh, povedal. In, eh, ampak bomo poskusili ugotoviti, kaj nam bo uspelo doseči prihodnje leto. Mislim, pomembno, da imamo podporo vašega odbora, ne samo danes, ne samo z vašim mnenjem, ampak tudi v naslednjih mesecih, ko bo nastopil ključni trenutek. Hvala lepa, prošel sem, če sem bil nekoliko predolg. Ja, Najlepša hvala. Mislim, da bo naš odbor podprl vaše predloge v vseh vprašanjih, ki seveda zadevajo naše področje. Danes dopoledne smo govorili tudi o evropskih solidarnostnih enotah. Predvsej razjezili smo se, ko smo ugotovili, da je svet, se pravi države članice, napovedal, da ne bodo namenili novih finančnih sredstev te novi pobudi. V tem primeru nova finančna sredstva predstavljajo neizkoriščena sredstva, ki bi jih države članice lahko pustile v evropskem proračunu, namesto da jih zahtevajo nazaj. Jasno je, da novi ukrepi zahtevajo tudi nova finančna sredstva, po mojem mnenju. Ampak države članice očitno niso pripravljene na to, da bi nam dali ta sredstva na voljo, da jih lahko izkoristimo za pripravo tega novega projekta. Program Erasmus Plus je ena izmed naših največjih prioritet, kot ste tudi omenili sami. V našem splošnem poročilu o večletnem finančnem okviru smo zahtevali, da bi potrojili sredstva za ta projekt. V našem odboru smo vedno govorili, da je treba ta sredstva povečati. Nekatere države članice pravijo, da bi jih morali kar desetkrat povečati predsednik komisije nam je obljubljal tukaj veliko. Sedaj zgleda, da bodo na voljo samo dvakrat više sredstva in eh, mi s tem nismo zadovoljni. Prav zato bomo gotovo še naprej bojevali bitke na tem področju v okviru večletnega finančnega okvirja, pa tudi specifično glede solidarnostnih enot, ki jih moramo financirati s proračunom v letih 2019 in 2020 izven večletnega finančnega okvirja in tukaj bo nastalo še veliko problemov. Najlepša hvala za vse, kar ste nam danes povedali. Hvala, da ste pripravljeni na to, da boste prisluhnili našemu odboru in podprli naše zahteve. Sedaj pa bi dala besedo Mortenu Lökegardu, ki je poročevalec pri tem doseju. Ja, uh... Hvala lepa, predsednica. Najprej naj se navežem na to, kar je že povedal kolega. Kot eh, član eh, tega odbora moram reči, da je to res posebna izkušnja. Eh, beležimo sicer ponavadi vedno široko soglasje, soglasje okrog teh vidikov in vidim, da so stališča kar zelo podobna. Zato naj se navežem tudi na to, kar je ravno kar povedala eh, predsednica. Čestitamo tudi splošnemu poročevalcu za njegovo podporo. Eh, Naštev je naše glavne prioritete. Zahvaljujemo se mu tudi za prijazne besede. Bolj ali manj eh, je naše stališče podobno, torej dobro izhodišče proračun za leto 2019 je neke vrste predhodnik naslednjega večletnega finančnega okvira, kot je povedala predsednica. In uh, sicer nismo še si ogledali osnutka proračuna, ampak kar imamo v dokumentih, je pač to, da se je treba osredotočiti na nove prednostne naloge. E, imamo pač eh, tudi celo vrsto zanimivih prioritet za prihodnost. E, to je vse, kar nam je uspelo doslej ugotoviti. Poleg tega bi opozoril tudi še na en vidik in sicer način, kako se e, ti programi obravnavajo v številnih različnih različnih instrumentih Evropske unije. Naleteli smo to tudi med razpravami in eh, se nisem zavedal do tistega trenutka, da je na voljo toliko eh, milijarde evrov, ki se pretakajo sem pa tja. Eh, to je bilo skoraj presenečenje in torej gre za res ogromne količine denarja, ne samo za milijon, ampak za milijarde pravzaprav. In uh, torej to si uh, zasluži našo eh, absolutno pozornost. Tudi eh, potrebno je ugotoviti, kako se nakazujejo sredstva za kulturo. To je stvar, se, na katero se treba osredotočiti. In potem prva stvar, eh, vprašanje Erasmus, to je bistvenega pomena. tega ne bom prebiral, ker pravzaprav je, o tem smo že večkrat govorili, torej prva uh, točka, uh, ustvarjalna Evropa in potem zagotavljanje uh, Euroneta plus. Uh, to je dodatna točka, ki bi jo veljalo uh, vključiti. Z, m, m, veliko razprav je potekalo v tem odboru ravno v zvezi s tem. Uh, In torej projekt Euronet eh, mora biti ustrezno ugrajen. Doslej je bil obravnavan eh, ne preveč radodarno, mi pa menimo, da eh, bi moralo to preživeti na ustrezen način. In videti je torej, da uh, zdaj so uh, na tapeti prave sile, ki nam lahko pomagajo za to, da bo to ustrezno zaživelo zato bi bilo dobro, da izpostavimo to točko v naslednjem proračunu. Videti je, da parlament si želi, da bi ta projekt preživel in torej, če je res tako, potem dajmo si maksimalno prizadevati in zagotoviti sredstva za ta projekt, drugače ga lahko enostavno zapremo. Ljudje se že oddaljujejo od tega projekta Euronet ravno zato, ker eh, primankuje sredstev. Zato, če želimo, da to ohranimo in da se to še okrepi, potem moramo najti ustrezno eh, finančno rešitev. Zato je to našteto v točki 4, potem točka Eh, točki tri, točka štiri, eh, evropska državljanska pobuda, kot ste tudi vi omenjali, in potem točka pet, kjer eh, spodbujamo komisijo, naj povezuje kulturo z izobraževanjem. 11 milijard evrov pravzaprav pogrešamo za obdobje 2007-2013, to je velika količina denarja. Torej, eh, mislim, da bi se morali temu bolj posvetiti tudi eh, opuštevanju naših prioritet. Torej, morda bi veljalo si še to ogledati, pa še ena dodatna točka, potem pa bom nehal. Eh, od komisije smo prijeli določene informacije za program za evropsko državljanstvo in sicer govor je o 50 tisočih evrih eh, za to, da bi financirali to državljansko pobudo. V, eh, v zadnji žurni različiti je to bilo skrčeno za 2,5 eh, milijonov evrov v obdobju 1900-2020. To je to, kar nam je bilo povedano. Torej dva problema beležimo, to krči proračun za približno 5 odstotkov, kar je veliko za program, ki eh, že ni ustrezno financiran. Eh, že smo protestirali v povezavi s proračunom za leto 2018. Veliko pomembnejše pa je še to, da eh, v eh, predlogih niso ustrezno obrazloženi učinki, ki jih lahko ima ta program. Morda bi bilo dobro, da pač stvar naredimo bolj pregledno, zato da razumemo, na kateri predpostavki je bila sprejeta ta odločitev. To je kritična točka. Gre torej za to, kako se zakonodaja sprejema, kako se sprejemajo odločitve in komisija do parlamenta ima to obveznost, da ustrezno uh, tudi uh, obrazloži in da nas tudi uh, ustrezno obvešča. Hvala lepa. Najlepša hvala, Morten. Sedaj pa bi dala besedo poročevalcem v senci.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 to, da so naša prečakovanja po povečanju sredstev bodo izpolnjene ali pa ne. Smo vsekakor zadovoljni s tem, kajti spominjam se, da pred štirimi leti smo pričeli eh, na obramnem položaju, kar zadeva ta program, smo izpostavili zdaj pa pozitivne rezultate tega programa in nam je uspelo eh, torej tudi spodbijati mm, stališča tistih, ki so trdili, da je treba program eh, odpisati, ker je zastarel v resnici je program še vedno zelo pomemben, ga je treba torej še izvajati, ga krepiti in podvojitev finančnih sredstev za Erasmus Plus je eh, stvar, eh, ki jo moramo sprejeti z zadovoljstvom. Potem pa ustvarjalna Evropa bi morala postati ločen program in tudi ta predlog nam je v zadovoljstvo. To je relativno mlad program, ampak dejstvo, da lahko okrepiva ustvarjalno Evropo v naslednjem finančnem obdobju, je nekaj pozitivnega. Ker pa zadeve Evropo državljanov tukaj so znaki zaskrbljujoči. Naj podam nekaj komentarjev v zvezi z obema. Torej, glede na zahteve, ki smo jih prijeli, in Torej, če uporabljamo 11-16 odstotkov pozitivnih finančnih odločitev, to pomeni približno 90 odstotkov mladih, MVO-ja in drugih organizacij. Ne, eh, bo, ne, ne, ne bodo, torej pri njih, njihove zahteve ne bodo sprejete, ko bodo kandidirali za sredstva. Naj opozorim, da pri tistih programih, kjer imamo eh, stopnjo zavračanja, ki znaša približno 30-40 odstotkov, prije do nezadovoljstva napram eh, temu programu. In torej eh, vas opozarjam, gre za eh, vsekakor prošnja, ki so pozitivno ocenjene, ki izpolnjujejo vse pogoje in potem približno 90 odstotkov teh prošen pa je zavrnjenih. V Evropi potrebujemo recimo tisoč kilometrov avtocest, ampak jih samo deset odstotkov potem zgradimo. In podobno se dogaja tudi s temi programi in to na to vas opozarjam, ker to je zaskrbljujoč signal. In naj dodam tudi še nekaj in sicer tako visoka stopnja za vračanja prošen, torej vlog, z ozirom na celovit uh, proračun uh, pomeni, da je to zelo majhen delež. Tukaj ne govorimo o velikih zneskih v resnici. Zelo pogosto krat eh, iz uh, Evrope za državljane oziroma ustvarjalne Evrope. Uh, tam pride tudi do določenih napak, ko gre za uh, ocenjevanje proračunskih sredstev. Uh, in potem še nekaj v zvezi z EPSI-em. Uh, zaskrbljuje nas. Uh, Eh, nizka stopnja eh, udeležbe stali ustvarjalne eh, industrije. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Nikov, ki zastopa gospoda Morgana. Izvolite. You, hvala lepa, Petra. Naj čestitamo poročevalcem za poročila. Spregovoril bom v imenu gospoda Morganuja ki eh, meni, da ste pripravili kakovostna mnenja, ki sta dobra podlaga za nadaljne delo. Gospod Morgano soglaša s poročevalcem, s eh, splošnim poročevalcem, In uh, obstajajo pa določeni vidiki, pri, kitik, pri katerih je treba še opozoriti na potrebo potopa, po in sicer za uh, Erasmus Plus v pregledu večletnega finančnega okvira. Ker zadeva pa ustvarjalno Evropo in eh, Evropo za uh, državljane, ugotavljamo, da so sredstva preomejena. Moramo torej zagoviti čim več dobrih uh, projektov, ki naj bodo ustrezno financirani, kajti uh, stopnje so res nizke uh, pri uh, določenih določenih sklopih. In to bo imelo tudi eh, določene učinke za strukturne sklade in za EFSI, zato moramo še dalje ustrajati na tem, da podpiramo ustvarjalno industrijo in kulturo, kajti spodbujanje jezikovne raznovrstnosti in eh, kulture to eh, pomeni trajnostno vzdržno rast. Gospod Morgano no, se zaveda, da pač obstajajo določene omejitve tudi z ozirom na dolžino mnenja in zato želi še izpostaviti,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 počakali še na predhodno oceno komisije, kar zadeva eh, pač morebitne odzive za to, da se bomo še nadalje pogovorili o vidikih, ampak je treba upoštevati, kateri so politične prioritete. In ne nazadnje, gospod Morgano tudi opozarja tudi na nekatere druge odločitve, ki so bile sprijete tako letos, kot eh, ki bodo sprijete naslednje leto, pri katerih je treba razmišljati tudi o naslednjem finančnem a, eh, Ehm, naslednjem finančnem, večnem finančnem okviru. To so eh, glavne istočnice kolege v zvezi s to temo. Upam, da bomo lahko tesno sodelovali eh, ob splošnem soglasju, ki ga potrebujemo. Hvala. Ja, Hvala lepa. Gospa Nirija, da izvolite tri minute. Zahvaljujemo se poročevalcu in splošnemu poročevalcu gospodu Fjotju. Razumemo, kateri so izzivi, s katerimi se spopademo v večletnem finančnem okviru in za vseh zadeva, ki so povezane s proračunom, eh, torej vsekakor kulturo kulturna plat je izredno pomembna, kajti želimo biti vključujoči in zato pozdravljamo poročilo, ampak kot članica tudi odbora za proračun, da tudi tam obstajajo določene prioritete, imamo tam različne krize, humanitarne krize in torej naše prioritete potem na koncu se znajdejo čisto na dnu neke lestvice prednostnih nalog. Zato mislim, da moramo narediti veliko tis na komisijo in jim dati razumeti, kako kako je kultura velika dodana vrednost, ki morda nima takošnjega gospodarskega povratka, ampak kar je lahko izredno pomembno tudi na daljši rok, tudi z vidika socialnega vključevanja. Zato moramo vlagati v to in moramo imeti torej pragmatični pristop do teh naložb v kulturne dejavnosti. Uh, In poleg tega tudi zato, ker vem, da imamo samo omejen čas na voljo, mislim, da moramo opozoriti na to, kako je treba pač zagotoviti enak dostop do kulture in izobraževanja za vsa zemljepisna območja, tudi za tiste, ki so geografsko recimo zoprstavljeni. Če tega ne bomo storili tu v tem parlamentu, kakšne vrste sporočili bomo posredovali našim državljanom. Torej moramo biti pozorni, ko bomo o tem glasovali, moramo biti predani, zato da ne bomo posredovali prejeli zelo raznolikih eh, sporočil različnim državam članicam. Zavedamo se, da je denarja malo, da denar primankuje, ampak morda, če bomo bolj učinkoviti pri eh, uporabi teh sredstev, bomo imeli eh, pač določene prednosti od teh naložb, kajti tukaj gre za ustvarjalnost in za ustvarjalnost ustvarjamo rast, ustvarjamo delovna mesta, se rešimo revščine in to je ta naša velika prednost, eh, na katero moramo opozoriti. Hvala lepa še enkrat poročevalcu, eh, kome pričakujem, da bomo lahko z vami sodelovali in seveda eh, želimo veliko uspeha tudi gospodu Vjotju. Najlepša hvala. Helga Trüper, izvolite. Thanks to the rapporteur. Hvala lepa, Petra. Zahvaljujem se tudi sama poročevalcu. Naj se navežem na to, ko so povedali kolegi. Mislim, da večina tega odbora je popolnoma na isti črti. Erasmus, ustvarjalna Evropa. Eh, torej potem eh, solidarnostne enote, eh, to je še vedno v fazi trialoga, ampak očitno je, da želimo imeti več svežega denarja tudi predvsem v naslednjem tletšletnem finančnem okviru in ustvarjalna Evropa, kajti vsi programi se sredotočajo na posameznike in to je res zelo pomembno za socialno vključevanje in za smiselnost, za to, da bodo evropski projekti smiselni za naše državljane. Torej imamo veliko argumentov na naši strani, vem, da ni enostavno prepričati finančne ministre, ministra in druge eh, subjekte, ki eh, se ukvarjajo z kmetijskimi in eh, strukturnimi oziroma kohezijskimi skladi, ampak mislim, da imamo res odlične argumente, kajti vemo, da un, un, un, ob nedeljah vsi evropski politiki uporabljajo naše argumente o pomenu kulture in o tem, da je treba ohraniti tudi kulturno plat tudi na področju naprimer migracij. Torej, naslednji večletni finančni okvir je nedvomno velik izid tudi zaradi brexita. In in uh, nimamo dovolj denarja, niti v tem večletnem finančnem okviru, če želimo okrepiti Evropsko unijo in zagotoviti uh, boljše rezultate, kar smo jih doslej, potem uh, potrebujemo boljši finančni okvir, torej več, večji proračun uh, in to z novimi lastnimi sredstvi oziroma tudi s tem, da pač uh, rešimo vprašanje rabata. Slišala sem pri komisiji, da morda naši programi niso tako zelo vidni in kot bi morali biti in potem moramo moramo torej zato eh, posredovati jasno sporočila o tem, da je kultura tako zelo pomembna, da eh, ne moramo eh, tega uveljavljati tudi pod okriljem drugih pristojnosti in pod okriljem drugih odborov. Hvala. Ja, Najlepša hvala. Na sestanku koordinatorjev smo že razpravljali o tem, In mislim, da je bilo jasno povedano, da se bomo na vsak način branili proti temu, da bi se tukaj mešalo kulturo in druge programe. Tako, še drugi bi se radi javili. Besedo dajem gospodu Ofrinu. Najprej izvolite eno minuto. Uh, Najlepša hvala, samo par vprašanj imam, ki so povezani tudi s tem, kar je povedal predsednik Macron prejšnji teden. Predsednik Macron je obljubil, da bo Francija dala na mizo več denarja in zanima me, če ima gospod Vioti kakršnekoli dodatne informacije v zvezi s tem. So morda tudi druge države članice se odločile za podobne poteze in ali bo to vplivalo na vere, ki jih imamo razblago. Prav tako pa se mi zdi, da je predsednik Macron zagovarjal socialno solidarnost. Uh, med državami članicami v Evropski uniji in številni programi, ki jih obravnavamo tudi v tem odboru, so nekako, nekako vključeni v to vizijo. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje glede posledic Eh, govor gospoda Makrona. Bomo morda dobili več denarja za tiste programe, ki jih obravnava naš odbor? Najlepša hvala. Še en komentar z moje strani. Namreč sedaj smo malce povezali eno razpravo z drugo. To je smiselno, glede na ti dve točki na dnevnem redu, ki po mojem mnenju kar sodita skupaj. Prejšnji teden smo imeli zanimiv obisk pri eh, televiziji Arte, Oni imajo odličen program, ki se mu reče Arte Europe in program televizije Arte, ki je zelo kulturno orientiran, ima različne dokumentarne filme in reportaže ter podobno. No, oni imajo sedaj pilotni projekt in pripravljalni eh, ukrep, preko katerega so ta program financirali. Prav zato je program Arte sedaj na voljo v šestih jezikih ne samo nemško in francosko, kar je namen Arteja, imamo ga tudi v polščini, angliščini, španščini in italijanščini, ampak ta pripravljalni ukrep se bo letos zaključil. Zdi se mi, da je to izjemno dober projekt, ki bi ga lahko še dodatno izgradili. Smiselno bi bilo, da sedaj razmislimo o tem, kako bi lahko ta pripravljalni ukrep prevedli v eh, ukrep, ki se bo znašel v stalnem proračunu. Kolega Lekegart je govoril tudi o drugem programu, ki je izjemno pomemben. Iz teh naslovov proračuna pa se financira več različnih programov. Po mojem mnenju je to uh, zelo smiselno, da imamo takšno proračunsko vrstico, iz katere bi lahko financirali tudi naprimer projekt Arte Europe smiselno bi bilo, da bi skupaj razmislili o tem, kako to spodbuditi, ali lahko to na nek način vključimo v naše mnenje, torej da bi si želeli, da se ta projekt nadaljuje v tem okviru, tudi potem, ko se zaključi pripravljalni ukrep. In potem lahko v drugem koraku pripravimo tudi konkretne proračunske predloge, da bi ugotovili, kako lahko dejansko omogočimo temu dobremu projektu, ki služi medkulturnej izmenjavi. Namreč 60 odstotkov vseh ljudi v Evropi dosežemo za tem programom. Mislim, da moramo zagotoviti, da bo ta program deloval še naprej, lahko pa bi ga celo razširili. To se mi zdi izjemno pomembno. Vsi, ki smo skupaj obiskali Arte, mislim, da smo se strinjali glede tega. Besedo bi dala še komisiji, če si tega želijo. Potem bom dala besedo še gospodu Viotiju, na koncu pa še Lökegard. Komisija, izvolite. Dve minuti imate na voljo. Tri največ. Izvolite. Merci, Hvala, gospod predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci, gospod poročevalec, komisija se vam zahvaljuje za podporo, ki jo vedno namenjate programom za kulturo izobraževanja in mladina. Na vašo podporo zares računamo v okviru proračunskega postopka, zato da dosežemo boljše rezultate za koristnike teh naših programov, mladih, umetnikov in tako naprej. Vaša podpora je zelo dobrodošla tudi v trenutnem kontekstu. Pripravljamo se tudi na pogajanja za večletni finančni okvir, veliko dela bomo imeli v zvezi s tem in bodoče pravne podlage. Prav tako smo slišali, da obstaja ta eh, faktor eh, večkratnika za številne programe, tudi Erasmus. In to je zelo pomembna informacija tudi za pripravo proračuna za leto 2019. Kot veste, smo zdaj nekako v drugi polovici programov in ti eh, programi zdaj poslujejo dobro, stopnja izvajanja je skoraj 100 odstotkov za. Eh, te operativne odobritve, podobno kot leta 2017. Glede postopka, nažalost, nimam dodatnih informacij glede eh, proračuna, zato ker se kolegi še ni odločil v zvezi s tem, tudi datoma odločitve še ne vemo. Tako da vam bomo o tem poročali, brž ko dobimo dodatne informacije. Kar zadeva Erasmus, potrebujemo, potrebujemo več e, sredstev, e, to pravijo tudi nacionalni organe, ki hitreje absorbirajo evropska sredstva kot pa v preteklih letih. Trideset let e, Erasmusa smo praznovali lansko leto in to mislim, da tu kaže na naš uspeh, ampak opazujemo, da da določeni deli tega pro, pro, programa še niso tako uspešni, kot bi si eh, želeli. Odlično pa bi bilo, če bi lahko še z več sredstvi eh, pokrili več potreb, zagotavili več mobilnosti in realizirali več projektov. Najlepša hvala za dodatna sredstva, ki smo jih dobili v proračunskem postopku za leta 2008. Te smo namenili v tista področja, kjer je stopnja uspešnosti najnižja. Izobraževanje in osposabljanje, naprimer, mobilnost in pa strateška partnerstva. To so ta področja. Ta proračunski dodatek, ki smo ga dobili za program eh, Ustvarjalna Evropa, teh dodatih 5 milijonov evrov bomo, bomo uh, namenili projektom sodelovanja in pa integracije, razli integraciji različnih projektov. Kar zadeva VFO, tudi tu bi se vam komisija želela zahvaliti za eh, pomoč parlamenta. Najlepša hvala za to, ker se borite in zagovarjate to, da bi programi, ki jih izvajamo, bili deležni dovolj financiranja. Uh, To je bilo včeraj tudi izpostavljeno na spremljevalni skupini za proračunski organ Erasmus. Plus. In tudi tam je predsednik proračunskega organa eh, zaprosil, naj proračun pomnožimo s tri. In tudi tam se zahvaljujemo parlamentu za podporo in ne nazadnje se vam komisija zahvaljuje ker ste upozorili na to, da moramo ukrepiti to horizontalno komponento programa Ustvarjalna Evropa, tudi zato, da bi se borili proti lažnim novicam. Z ukrepitvijo programa medijske eh, pismenosti z dodatnimi sredstvi bi lahko komisija izvedla še več projektov za boj proti temu pojavu. Pa še nekaj glede solidarnostnih enot. Omenili ste je to pozitiven projekt. Komisija se zauzema za to, da bi bil, določen, da bi bil dosežen politi, političen dogovor, kaj se, kar se da hitro, morda že na drugem trialogu meseca junija. Na ta način bi lahko že leta 2018 začeli izvajati to obetavno inicijativo. Tako da se nam glede tega kar mudi. Najlepša hvala. Ja, vielen herzlichen Dank. Auch wir sind an einer schnellen Einigung. Hvala lepa. Tudi mi želimo doseči eh, čim hitrejši dogovor, kar se tiče solidarnostnih enot. Ampak, če si tega želimo, morajo biti seveda tudi države članice kar se da fleksibilne glede naših pozivov potem, da potrebujemo sveža denarna sredstva, drugače se pač ne bomo mogli dogovoriti. Še enkrat bi dala besedo gospodu Viotiju, potem pa Morten Lokegard. Izvolite, gospod Vioti. Hvala, predsednica. Zahvaljujem se čisto vsem vam in eh, tudi komisiji. Eh, torej, ja, razprava je bila res izredno pomembna. Pribeležil sem si določene točke. Eh, ugotavljamo, da smo dokaj usklajeni v zvezi s številnimi eh, obdelanimi temami. Samo dve kratki razmišljanji. Sicer prvič, danes se še pogovarjamo, ne da bi imeli pred očmi proračuna. Nimamo torej še m, mm, proračuna, dokumente za leto 2019 in torej govorimo o smernicah, ki smo jih izglasovali in o določenih pričakovanjih, ki jih a, eh, imamo. E, zato bo potrebno še počakati. In potem še kratko razmišljanje o naslednjem večletnem finančnem okviru, ki je bil prav tako omenjen. to je mm, seveda vse povezano, ampak moramo hkrati tudi te stvari ločevati, kajti prihodnjem letno ne bomo imeli še Brexita. In zato moramo biti sposobni delovati na dveh usporednih ravneh, vsak ob upoštevanju lastnih pristojnosti. Kar pa zadeva pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, ki so bili omenjeni, eh, moj namen je pač ta, da bi ob eh, maksimalnem spoštovanju uh, dela, ki ga upravlja Evropska komisija v zvezi s pilotnimi projekti in pripravljalnimi ukrepi. Moja, moj namen je to, da um, zaščitim uh, institucionalno ulogo Evropskega parlamenta, torej ob upoštevanju mnenja, ki ga bo oblikovala Evropska komisija. To so uh, mnenja tehnične, proračunske, pravne narave, ampak bomo spoštovali institucionalno ulogo parlamenta, ki če bo sklenil, da uh, ustraja pri določenih eh, projektnih, eh, pilotnih projektih, ki morda z gospodarskega zornega kota ne bodo deležni eh, najvišje ocene strani komisije, če pa parlament meni, da, jih, da bi jih želeli ohraniti, bomo, to, bomo na tem ustrajali, ker bomo to storili za dobrobit naših državljanov. In potem pa vprašanje kolege v zvezi z Macronom in v zvezi z njegovimi besedami. Sicer morda nisem vse vsega eh, zelo eh, natančno spremljal. Zdelo se mi je razumeti, da je Macron obljubil več eh, socialne solidarnosti, več finančnih sredstv za, za socialno solidarnost in da je to izpostavil prejšnji teden v Strasburu. Zelo sem zadovoljen, da slišim, da je predsednik Macron dal take obljube in upamo torej, da se bo to začelo postopoma udejanjati in upamo, da za naslednjim finančnim okvirom bomo imeli nekaj konkretnih dejstev eh, v povezavi z temi obljubami predsednika Makrona. In eh, naj zaključim z pozivom vsem vas, da eh, čim bolje sodelujemo. Vsi vemo, da skoraj vedno oziroma še nekaj, seveda, vi ste res srečen odbor, ker ti uh, Imamo kolegico Nirjado, ki je hkrati tudi članica proračunskega odbora in torej imamo res redne stike in eh, lahko preko nje tudi posredujete kakšna sporočila, ampak mimo tega sem želel podariti, da je evropski proračun eh, ponavadi eh, tema, ki ni predmet eh, razhajen, ker gre ponavadi za vedno skupna stališča, ki jih oblikujemo glede tega, ampak pri prihaja ponavadi do razhajanj eh, med nami in eh, pa eh, ministri, ponavadi med nami in finančnimi, gospodarskimi ministri. Zato pač bomo morali stopiti tudi do v to fazo usklajevanja s svetom, tudi z nekim mehkejšim pristopom, zato da bomo potem lahko stvari bolje razvijali. Hvala lepa. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolega Vijoti. Hvala za to, da ste prišli v naš odbor danes in da ste tudi upoštevali naše komentarje ter da jih boste vključili v pripravo svojega poročila. Upam, da bomo na koncu tudi uveljavili naše želje. Veselim se nadaljnega sodelovanja z vami. In še enkrat najlepša hvala, da ste prišli v naš odbor. Sedaj pa ima za konec besedo še Morten Lokegard. Izvolite. Hvala, kratek bom. Najlepša hvala, ker ste si vzeli čas, gospod Joti, in veliko uspeha vam želim tudi jaz. Samo par komentarjev imam. mislim, da je bilo danes prav izpostavljeno, da se mora naš odbor v naslednjih letih še bolj osredotočiti na to, da bi vsi naši sogovorniki jasno razumeli, kakšna je dodana vrednost eh, dela, ki ga upravlja, upravlja kulturni sektor. Sam sem že več let član tega odbora in glavna težava v tem odboru je, kako ljudi pripričati, kakšen pomen ima eh, kultura okoli 6 odstotkov eh, BDP-ja predstavlja kultura v a, eh, različnih državah članicah. Samo šport predstavlja 2,4 odstotka ljudi in pa pač vse aktivnosti, ki so povezane s športom. Tako da te številke zares niso zamenljive. Eh, in to moramo znati razumeti, zato da se znamo tudi potem zoprstaviti napadom, katerim smo priča uh, ko se začnemo pogajati o proračunu v glavnem strani finančnih ministrov. Skratka, potrditi se moramo tule malce bolje, zavihati rokave tudi glede komunikacije. Pribeležil sem si tudi predlog predsedujoče glede projekta Arte, tudi to bomo poskušali dodati med predloge. To je pa tudi vse. Hvala. Ja, vielen Dank. Najlepša hvala. Hvala za to zelo zanimivo in dobro razpravo. Predpostavljam, da bomo tako kot v preteklih letih v našem kulturnem eh, odboru držali skupaj, da se ne bomo prepirali, ampak bomo nastopili enotno. In seveda, da bomo ostali tudi enotni proti različnim napadom strani komisije. Upam, da teh ne bo preveč, enotni pa moramo biti tudi z ozirom na različne zahteve sveta, naprimer. Glede solidarnostnih enot sem že povedala, kakšno je naše stališče, pa tudi pri ustvarjanju Evropi bomo gotovo morali še izbojevati kakšno bitko. Enako velja za Erasmus prepričana sem, da ne bo dovolj, da se strinjamo z podvojitvijo sredstev. Ustrajati moramo pri naši želi, da dobimo vsaj trikrat več sredstev v prihodnosti. To namreč potrebujemo in to je sprejel celotni parlament. Najlepša hvala. Rok za vložitev predlogov sprememb je kratek, namreč 2. maja ob 11. ko gre za poročilo Mortena Lökegarda. O tem pa bomo glasovali v odboru Kult 7. junija. Takrat bomo imeli tudi konkretne številke in potem bomo eh, lahko napredovali v celotnem postopku proračuna. Takrat bomo obravnavali konkretne proračunske eh, postavke. Oba, prora, oba, obe točki na dnevnem redu smo elegantno združili in mislim, da smo obravnavali vse ključne točke, tako da je edino, kar mi preostane, to, da pod zadnjo točko na dnevnem redu opozorim na to, da je naš naslednji sestanek v sredo 16. maja od 9. do 12.30 in od 14.30 do 18.30 ter v četrtek 17. maja od 9. do 12.30. Upam, da se takrat ponovno vsi vidimo. Najlepša hvala vsem, da ste bili tukaj. Želim vam lepo popovdne. Hvala tudi tolmačem in tolmačkam za njihovo pomoč. Hvala.